o praksi Evropskega leta državljanstva. Kako preseči ovire? Kako je z izzivi? Lep naslov. Gospa komisarka, prosim. Povejte, kako ste premagali ovire. Hvala, gospa predsedojoča, poslanci. Hvala za to priložnost, da lahko nakratko predstavim prvo predstavitev, to ni ocena, To so le razmisleki, prezgoda je za dokončne ocene, ampak zelo dobro, da lahko danes ocenimo, kje so stvari in da lahko orišemo nekaj prihodnih razmislekov. Hvala vsem članom parlamenta, da so bili tako aktivni pri tem, da so to spremljali in spodbujali. Prvi 12 mesecev Je bilo zabeleženih z nekaj težavami, ampak vseeno smo lahko ponosni na participativno demokracijo. To je bil uspeh na splošno. Kakšni so pozitivni trendi v prvem letu? Tu vidimo nekaj, kar lahko postane zelo popularno in zelo vplivno za evropske državljane, da se lahko neposredno upletejo v delo naših institucij. Pobuda državljanov lahko pomeni optimizem. Državljani želijo biti pomembni, želijo se vključiti in mi moramo dati sredstva na voljo za to. Seveda je nemogoče predvideti končne rezultate kakršne koli pobude, lahko pa zagotovimo, da je vse vredno dela. Tu imamo 14 registriranih pobud komisiji. Te pokrivajo veliko različnih področji, pluralizem medijev, javne dobrine, storitve, izobraževanje, preizkusi na živalih, podnebne spremembe, roaming, omejitve hitrosti in mobilnost. Tu imamo več kot 2 milijona izjav podporo v različnih regijah, ampak mimo tega, zelo pomembno je, da imamo tu mobilizacijo javnega mnenja. Tu imamo razprave o zelo pomembnih temah. In to smo želeli storiti, pravzaprav. Seveda smo imeli nekaj težavic. Videli smo nekaj jasnih težav, komisija je v stanovanju z državami članicami morala delati bolj trdo, kot smo mislili, zato da bi bilo vse uspešno in hitro. Vsi, ki so bili vključeni, so se iz tega nekaj naučili. Naj osvetlim nekaj stvari, pri katerih smo videli ovire v komisiji in kjer smo imeli nekaj nesporazumov. Ko je pobuda o državljanih začela veljati aprila lani, je bilo le malo tistih, ki so pričakovali, da bomo lahko imeli ponudnike storitev, ki bodo res dostopni na spletu. Zato je komisija ponudila začasno rešitev, da bi gostila spletne sisteme v Luksemburgu na strežniku brezplačno. Zato, da bi nadoknadili izgubljen čas, komisija je to upoštevala tudi vse veljavne izjave podpore tudi če je to preseglo 12 mesecev. Torej, do novembra letos naj bi to zbirali, ampak vse smo upoštevali in to je vplivalo na čas in vire, ki jih je imela komisija na voljo. Ponudili smo tudi usposabljanje na svete in vse drugo v celotnem postopku. Vse je bilo povezano z državami članicami, da bi prešli njihove bojazni. Sedaj smo vse te pomisleke uredili in lahko pričakujemo, da bo vse bolje tehnično pripravljeno, pa tudi upravno. Sveda lahko rečemo, da je komisija presegla to, kar naj bi imeli po uredbi, zato da bi bila pobuda državljanov uspešna. Nekateri lahko rečete, da Veliko dela ne bi potrebovali, če bi imeli manj stroge zahtevo izvedbeni uredbi. Mogoče to res. Ampak tu gre za čutljivo osebne podatke, gre za varnost, tehnične zahteve, dizajn, gre za to, da zaščitimo podpisnice pa tiste, ki so organizatorji in ki ščitijo podpise. Seveda ni nič natančno določno, še vedno stvari razvijamo s parlamentom, z drugimi, zato da bi zagotovili, da bi morabitno revidiranje pravnega okvira bilo dobro utemeljeno. Ampak mogoče moramo tu rešiti nekaj najpomembnejšega pri revidiranju zakonodaje. Ali ne imamo sedajni decentraliziran sistem za pobude ali pa da gremo v smeri centraliziranega sistema zbiranja podpisov. Glede spletne programske opreme komisije, nekateri pravijo, da to ne pomaga pri kampanjah. To ni povsem res. Šivkovič je rekel, da imamo to zato, da bi olajšali zbiranje podpisov, nič drugega. Organizatori sami so tisti, ki morajo to tržiti, ki morajo učinkovito spodbujati lasne pobude. Komisija pa ponuja pomoč, optimizacijo vseh postopkov. Potem obstajajo trditve, da te spletne kolekcije nismo preverili, da programske opreme nismo preverili. To ni res. Vse smo preverili. Imeli smo različne stresne, funkcionalne, občutljive teste, vse. Potem smo slišali pomisleke, da s pristopom skupnosti lahko izboljšamo programsko opremo. Ja, trudimo se na tem področju. Delavnico smo organizirali lani in seveda tu spodbujamo prispevke drugih resnih udeležencev. Pak danes imamo le dva zunanja akterja, ki sta izrazila zanimanje. Seveda smo v neposrednem stiku z državljani. Slišimo najbolj legitimne kritike in sicer, da so državljani ugotovili, da ne morejo podpreti nobene pobude in da so jim te pravice zanikane. To ni povezano z programsko opremo ali s tem, da to komisija gosti na platformi. To gre za pravni okvir ki ne deluje. Zakonodajni okvir komisije omogoči vsem državljanom, da izvršuje svoje pravice, ne glede na prebivališče. Ampak uredba parlamenta in sveta je tu unesla kar nekaj zahtev glede podatkov po državah članicah. To recimo pomeni, da če govorimo o državljanih Združenega kraljestva in Irske v EU, izven kraja prebivališča ne morejo podpreti teh pobud. Vse je pač odvisno od zahtev države prebivališča. Komisija meni, da to ni spremljivo, ne nekno spodbuja države naj znižajo te zahteve glede podatkov. Vse to so zelo pomembna vprašanja, te moramo razmisliti. Ampak ne smemo zamegliti to, kar smo dosegli v lanskem letu. Tu je zelo veliko truda. Skrbeli smo za to, da je to uspešno. Naj se na koncu zahvalim državam članicam tudi te hiši, ki je bila tako zelo pomembna, od samega začetka z zavezami, poskrbeli ste za to, da je bilo to uspešno. Komisija vidi, da če omenjate bojazni glede delovanja pobude, je to zato, ker se strinjamo z istim ciljem, da se bomo bolje povezali z evropskimi državljani in da bomo spodbudili njihovo deležbo v političnem življenju Evropske unije. Pobuda evropskih državljanov pomembno dopolnjuje bolj tradicionalne demokratične strukture eh, zastopanja, ampak to je pomembno za državljanstvo, se vključijo v evropska vprašanja neposredno z institucijami. Hvala za to razpravo, upam, da smo pojasnili nekatera vprašanja. Hvala, gospa komisarka, sedaj pa predajam besedo skupinam naprej, gospa Gabriel za ELS. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, скъпи колеги. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, dragi kolegi. V tem letu smo praznovali dve obletnici, Evropsko leto državljanstva in to evropsko pobudo. Čestitajmo si, ampak oceniti moramo stvari prav tako. Participativna demokracija je v srčju razprave. Leto in pol dni pred naslednjimi volitvami v parlamentu. To je signal, ki ga pošiljamo naši družbi. Vstrati moramo na naših načeljih. Bolj se moramo približati našim državljanom. Naša institucija bo koristna za državljane, če bomo delali skupaj zato da bi lahko ta pobuda dosegla svoj cilj, da bo vse pregledno, da bo vse zelo uspešno. To je veliko pozitivnih sestavin. To je prva pobuda na nadnacionalni ravni, na evropski ravni. S tem lahko popravimo napake. To je pozitivna pobuda. Nasprotijo s peticijami, zahtevami ki jih prejemajo medijatori. Tu vidimo evropsko pobudo. Ta lahko omogoči državljanom, da pozitivno prispevajo k delu. Tu imamo lahko referendume, kjer državljani podajo odgovor da ali ne. Tu pa je drugače. Tu lahko državljani sami predlagajo, lahko prispevajo pozitivne ideje, zato da bi popravili napake. To mora postati realnost. Soočamo se z različnimi ovirami. Bolj moramo obveščati naše državljane. Ti instrumenti morajo biti zelo znani. Državljani jih morajo poznati zato, da bi zagovarjali lasne interese. Kako lahko državljane obvestimo? Kako imamo lahko bolj obsežne kampanje za to, da da državljani to ponotranijo, da postanejo lasniki teh pobud. Verjeti moramo v to, spremljati moramo vse, razvoj procesa, zato da bi našli ravnovesje med pričakovanji in zakonodajo na drugi strani. Prav tako moramo spremeniti proces. Odbor za peticije je z različnimi poročevalci predlagal različne predloge spremen pri tej zakonodaji, ampak tu imamo različne stopnje v razvoju in časih so stvari težje, ampak vse moramo izboljšati. Seveda nam je Evropska komisija pomagala, ko smo imeli začasne ad hoc ukrepe ampak natančno moramo preučiti tehnične vidike, ki so povezani s programsko opremo. Nekatere pobude ne bodo trajale 12 mesecev za zbiranje podpisov. Ali bo komisija kaj storila za to, da bodo vsi imeli enak dostop do tega, da bodo vsi bili deležni enakih pogojev? Te pobude morajo imeti konkretne dimenzije, to se mora prenesti v zakonodajo. Kakšna je naša vloga v parlamentu? Tudi mi smo lahko zelo koristni za državljanje, lahko organiziramo razprave in drugo. Ampak še naprej moramo delati z roko v roki, zato da bi ustrajali na pomenu in na pravi pobudi državljanov za državljane. Gospod Gerero Salom. Najlepša hvala. Mislim, da vlada mnenje, da je ena največjih eh, prednosti Lizbonske pogodbe v tem, da državljanom priznavamo pravico, da tudi lahko sodelujejo in začnejo državljansko pobudo. In pri tem delo parlamenta in komisije, eh, da se sprejme ustrezna ureditev za to, Tukaj je bilo delo parlamenta in komisije ustrezno in tudi dovolj hitro. Eh, to lahko zelo pohvalim, zdi se mi pozitivno, kar se tiče pravic državljanov. Nobenih ugovorov ni bilo, eh, nobenih zadržkov tukaj v parlamentu kot predstavniku demokracije. Eh, to je namreč izraz neposredne demokracije. Tukaj je šlo za obogatitev naše možnosti, da predstavljamo evropske državljane. Leta 2015 bomo morali narediti pregled, ampak eh, to je treba narediti takoj, kajti eno leto potem, ko je bila pobuda zagnana, se še nobena od teh pobud ni dejansko eh, materializirala. 30 je bilo predstavljenih, 14 jih še teče, ampak nobena še ni prišla do konca in lahko smo zadovoljni, da so teme, za katere se zanimajo državljani, zelo pomembne socialne teme, ki so povezane s kakovostjo življenja, z okoljem, eh, z izobraževanjem, eh, z eh, preiskavami, pravicami, prometom in tako naprej. In zato smo zadovoljni. Tukaj ni prišlo do ugrabitve te pobude strani lobijev. Komisija pa je rekla in vsi se s tem strinjamo, da obstajajo tehnični ter pravni problemi, pa tudi problemi, sami materialni problemi. Eh, komisijo prosim in svet, da eh, zmanjšajo te težave. Eh, Naprimer, ko gre za nepriznavanje podpisov državljanov, ki živijo zunaj. In mislim, da bi bilo to zelo pomembno zdaj v trenutku, ko je euroskepticizem na pohodu. Moramo dati državljanom občutek eh, in možnost, da neposredno sodelujejo v procesu odločanja. Hvala, gospod Alvero. Sedaj pa gospod Elvard. Hvala. Tu smo videli, da bi s tem lahko popravili demokratičen deficit pri nas. To ne bi bilo ključno za ustvarjanje pobude v Evropi. To je zelo pomemben zakonodajni projekt tu gre za zaveze, da bi videli, kje so težave. Recimo, tu imamo evropsko gibanje. Na Irskem smo videli, da 86 odstotkov ljudi ni slišalo za državljanske pode, čeprav bi 70 odstotkov to uporabilo. To je zelo koristno za naslavljanje težave demokratičnega deficita. Vsi, ki sprejemo politične odločitve, morajo vključiti državljane evropske projekte. Ampak tu je premalo komuniciranja, premalo je ozaveščanja glede na zakonodajni proces in sprejemanje politik. 70 odstotkov ljudi bi to uporabilo. To kaže, da je tu nekaj apetita za to, da se ljudje vključijo v sprejemanje političnih odločitev. Tu gre za določeno obliko državljanstva. Državljani se želijo vključiti, želijo prispevati, državljani želijo, da se njihov glas sliši. Tu gre tudi za pluralizem medijev, gre za upravljanje z odpadki, z vodo in tu vidimo prave primere gonilnih sil evropskih politik, gre za vključitev državljanov. Pri nadaljnih zavezah, pri poglobitvi Evropske unije moramo nesti več truda v to, da bomo obveščali državljane. Zgraditi moramo Evropsko unijo za državljane skupaj z državljani. To pa vidimo kar nekaj kritik na ravni Evropske unije. Evropska unija ne bi komunicirala z državljani. Potem slišimo, da je zakonodaja sestavljena vedno od zgoraj na vzdolj če bi ustvarili učinkovitost in zaveze, potem imamo pravi instrument, da bi vključili državljane. Ampak tu smo zamudili priložnost, kajti tu je šlo za nasprotovanje, bilo je preveč birokracije, tehnična registracija in upravna merila so problematična. To je zelo veliko pritožb, da tam je bilo premalo jasnosti, dopustnosti. Ne smemo tretiti časa državljanov, tu moramo dati informacije in zavezo že od začetka procesa. Jasno je, da je to nekaj težav s spletnimi sistemi. To moramo reševati praktično, tako da bo ta državljanska pobuda merljiva in da jo bomo lahko ocenili, tudi državljani, da bi lahko ocenili. Seveda moramo tu poštevati 27 kmalo 28 držav članic. Posodobiti moramo se, vsi državljani morajo biti enako obravnave, ne glede na državljanstvo in kraj prebivališča. In tu imamo res pravi potencial pri tej pobudi, ampak to moramo podpreti s pravimi strukturami. Ta pobuda je ena izmed ključnih v Lizbonski pogodbi in zato imamo dožnost in obveznost do državljani demokracije, da zagotovimo, da bo to delovalo za državljani in da to ne bo postalo le še nekaj drakonskega. In končno, predsedojoča, bi zastavil neposredno vprašanje za komisarko, zakaj ne moremo imeti državljanske pobude glede notnega sedeža. Razumem, da je bilo to predlagano, ampak to je bilo blokirano. Rad bi, da to pokomentirate v vašem odgovoru. Hvala. Gospod Invar, sprejemate modri karton gospoda Makmiljena? Seveda. Mislim, da je telefoniral, ampak prosim. Gospod Makmelen, zelo na kratko. Gospoda Jelorda bi vprašal, če bi se strinjal s tem, da obžalujemo, da kar zadeva pogajanje o ICI e in ene izmed držav je tu rekla, da bi morali izključiti možnost kakršnekoli državljanske pobude, ko gre za sedež institucije. Ali se ne strinjate s tem, da bi morali čestitati gospe Malmstrom, ko je bila v parlamentu organizirala peticijo o notnem sedežu v Bruslju? 1,27 milijonov podpisov je ta peticija prijela doslej. Komisija bo to sedaj uh, podprla, gospod Maconi, gospod Šulc pa to prav, prav tako podpirate v Evropskem parlamentu. Ja, mislim, da smo sedaj slišali vse. Tu sem presenečen, ker nite priložnosti, ampak prosim, da komisarka to neposredno omeni v odgovoru. Zelo dobro, hvala lepa gospod Hafner, štiri minute. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegice in kolegi, cenjene dame in gospodje, Evropska državljanska pobuda nam je dala veliko ponudbo, dali smo veliko ponudbo državljanom Evrope. Rekli smo, ta Evropa ni Evropa institucij, vlad, temveč je to v prvi vrsti Evropa, Evropa državljanov in državljanke, naša Evropa, vaša Evropa. Prosim, upletite se, vključite se, podajte predloge, imenujte, poimenujte, kaj vas skrbi. To je bila velika iztegnjena roka. Evropske državljanske pobude in še vedno sem ponosen, da je pobuda uspela. Sem bi rad čestitev, ki so pri tem sodelovali. Pri tem pa bi spomnil, da je ta instrument Evropske državljanske pobude išel iz državljanske pobude same, namreč pobud po več demokracije iz Nemčije, uh, Initiative and Referendum Institute Europe in drugi so skupaj si pravzaprav izmislili ta instrument, ga predlagali, torej bili so uh, tudi angažirani člani konvencije, ki so potem to pobudo sprejeli in jo razširili. Potem pa sta parlament, komisija in svet skupaj izdelali uredbo, ki je bila kompromis. Vsi, ki ste pri tem sodelovali, se spomnite te dol teh dolgih razprav. Danes moramo povedati, da je ta velika obljuba državljanom Evrope reš, rešena oziroma uspela le deloma. In od nas je odvisno, ali bo res uspelo to pobudo uveljaviti v celoti ali pa bo ostala na pol uresničena obljuba. Povsem jasno je, da če imaš prvi transnacionalni instrument za odeležbo državljanov, da je to nekaj novega. Državljanska pobuda je kot otroki skuša shoditi, ampak pri teh prvih korakih moramo ugotoviti, da uh, pač pobuda še ne teče, veliko uh, stvari ovira pri hoji in rad bi, da se vse te ovire odstranijo ena za drugo. Prva ovira je, da večina državljanov v Evropi sploh ne ve za obstoj tega instrumenta. Preden je ta instrument začel veljati, sem predsednika Šulca, predsednika uh, Van Rompuya in Barroza, um, pozval naj skupaj povejo državljanom, da se začenja nova era, novo obdobje. Želimo slišati vaše zamisli, vaše predloge. Nočemo biti Evropa, ki govori od zgoraj na vzdolj. Želimo biti sluh eh, oziroma ponuditi uho državljanom Evrope. Torej, le predstavljite svoje predloge. In ni še prepozno. Letos je leto državljanov Evrope in zelo smiselno bi bilo, če bi komisija izkoristila svoje možnosti in če bi vse tri ustanove skupaj stopile um, pred državljane in pravzaprav oglašale ta instrument in jim povedale, potrebujemo vas, dragi državljani, za skup, izgradnjo skupne Evrope, potrebujemo vaše predloge, prosim, udeležite se. Komisija ima toliko stroškov z uh, oglasi, z reklamami, naprimer z, glede volitev, čeprav seveda državljani ugotovijo, da so volitve za, iz, iz običajnih medijev, iz plakatov in tako naprej. Ampak za evropsko državljansko pobudo bi resnično bilo treba uh, uh oglaševati. Tukaj imamo toliko tehničnih uh, možnosti. Spletni softver ne deluje, že več mesecev uh, se ne zbirajo podpisi, dragocen čas je bil izgubljen, sedaj imamo samo neko ad hoc rešitev za omejeno število pobud. Potrebujemo enotno rešitev, eno evropsko platformo, na kateri se lahko predstavijo vse in iniciative, ki jih bodo lahko, ki jim bodo lahko sledili vsi, Eh, državljani in ki bo brezplačna za vse državljane in tudi enostavna za uporabo. Veliko težav z programsko opremo ni odvisno od programske opreme, ampak eh, zaradi zapletenosti uredbe same in zaradi raznolikih zahtev držav članic pri certificiranju in pri potrjevanju podpisov. Zakaj nam ne uspe tega sistema poenotiti in poenostaviti? V vseh državah se bolj kot ne zbirajo podpisi z imeni, z naslovi. Še prej kot kot v treh letih bi to lahko reformirali in parlament je za to vrstno eh, revizijo odprt vsak trenutek. Gospod Vlazak, ampak mislim, da ga ni tu. Torej predajam besedo gospodu Batnu. Minuto in pol imate. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tu gre za delal v zvezi z javnimi odnosi v letu demokratične Evropske unije. Najboljša predelitev demokracije je predelitev Abrahama Lincolna, ki je rekel, da gre tu za vlado upravljanje ljudi, od ljudi za ljudi. Ni enega naroda Evrope, ni skupne politične identitete, tako da ne moremo vedno imeti enega samega demokratičnega sistema. Edina demokracija, ki je smiselna, je demokracija različnih držav, kjer se narode nači z isto identiteto. Tu imamo različne vlade v različnih državah, v različnih oblikah, imamo različne strukture, ampak zato, da je neka država demokratična, mora imeti eno samo značilnost in to je zmožnost ne da izvoli vlado, ampak da je tudi nadomesti z drugo vlado. In to je nekaj, kar ne moremo storiti v Evropski uniji. Ljudje ne izbirajo komisije, vlade Evropske unije in ne more jih odpustiti. Nobena država članca Evropske unije ne more reči, da je demokracija, ki deluje. Vidimo demokracijo, ki je vedno bolj uničena. Vse vlade zahodnega sveta, zlasti Evropske unije, niso povezane z lastnimi prebivalci. Tu gre za nalaganje politik na državljanje recimo tu gre za masovno imigracijo, tu imamo idiotsko zakonodajno področje podnebnih sprememb. Edine državljanske pobude, ki bi bile smiselne, so te, da bi zapustili Evropsko unijo. V Veliki Britaniji bi lahko to imeli v stranki vse več takih ljudi, ki to želijo imeti. Sedaj pa gospod Šolc, minuta in pol. Danke, Hvala, gospod predsedujoča, gospa komisarka. Podpisal sem ustno pobudo, kajti mislim, da so bila zastavljena vprašanja zelo konkretna in to izkazuje tudi današnja razprava. Te pomankljivosti, ki smo jih odkrili, je treba odpraviti tudi z pregledom. Eh, državljanske pobude, ki sicer še ni predvidena. Že danes se kaže, kaj je centralna tema za, to, za pregled te pobude. Odprava barik, eh, birokratskih ovir, tako da bi instrument postal občutno um, preprostejši in prožnejši. To je državljanska pobuda, trenutno pa je to um, zelo zapletena stvar, ki uh, jo je težko spraviti skozi. Tako naše družbe pač ne delujejo. Tukaj želimo eh, spodbujati vključevanje, participacijo in tako naprej. Tudi mi v Evropskem parlamentu moramo seveda storiti svoje. Zakaj eh, ne bi mogli državljanskih pobud povezati z našim delom? Imamo uspešne pobude, ki lahko potem privedajo do predstavitev in zaslišanj v Evropskem parlamentu. Želil bi se, da bi to postala del instrumenta patici. Ta instrument je treba izkoristiti, zakaj ne tudi v tej, tem smislu. Državljanska posvoboda je torej še vedno uh, birokratski instrument. To je pokazala razprava doslej in temu je treba narediti konec. Konkreten primer. Imamo trenutno državljansko pobudo Right to War Down, kjer se uh, državljani borijo proti privatizaciji vode. Zbrali so že več kot milijon. Eh, podpisov in dosegli tudi kvorum v štirih državah, ne pa še v Italiji. Tam so pred dvema letoma zbrali več kot 1,4 milijona podpisov v tej, smisli, tem, v tej smeri. Temu moramo posvetiti svojo uh, pozornost in vključiti to v svoje pobude. Hvala, gospod Šulc. Zdaj pa gospod Molza. Evropejše bürger inicijative je nunmeja bekantlik sed enem jahr in kraft mit ihrer einführung. Gospa. Eh, predsednica, z uvedbo državljansko pobude smo hoteli pravzaprav omogočiti državljanom sodelovanje pri zakonodajnih postopkih, krati pa smo hoteli pospešiti po, pokazati večjo preglednost do državljanov. Ti postopki pa nam kažejo, da tega dejansko nismo uspeli doseči. Veliko pobudnikov se pritožuje naredi tehničnih in demokratičnih ovir in previsokih stroškov. Global uh, eh, 2000 Avstrija pravi, da so le eno leto po začetku priprav. Uh, pobude proti jedrski eh, energiji morali svoje napore spet ostaviti. Namesto, da bi imeli prost dostop, jim je komisija narekovala birokratične, tetične in tudi zelo visoko stroškovne ovire, je zapisano v njihovem pismu. To ni prav. Seveda potrebujemo preprost dostop, prijazen do uporabnikov in prvotni cilj državljanske pobude je večja udeležba in le tako to lahko dosežemo ob uvedbi oziroma v najavi sem že povedal, da je nevarno, če državljanom sugeriramo neko možnost eh, udeležbe, ki je potem v končni fazi nimajo. S tem le povečamo skepso in uh, um, nepodporo Evropske unije in potem državljani začnejo razmišljati, ali uspešne državljanske pobude niso nekaj, kar bi morale, kar bi morale privesti do avtomatičnega delovanja komisije. Hvala, gospod Beker, za štiri minute. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Eno leto Evropske državljanske pobude je čas, ko si moramo čestitati. Treba je čestitati številnim državljanom, uspešnim državljanom, ki so se po vsej Evropi zauzeli za prvi ta čez nacionalni instrument direktne demokracije. Doslej 14 pobud. Eh, so pripravili kot Avstrijec. Vesel, da so bile štiri take, ki so vključevali tudi avstrijsko sodelovanje. Sodeloval pa bi tudi, tisti, eh, tudi komisiji, ki je omogočila ob tem eh, projekt, ta projekt, je bila na začetku tega projekta in ga je tudi aktivno podprla, ko je omogočila zbiranje podpisov na lastnem online sistemu. Leto pobude pa pomeni tudi, da lahko kritično ocenimo, kakšno je stanje in seveda lahko tudi um, na tej podlagi zahtevamo ustrezne izboljšave. Ključni problem tega mladega instrumenta v Evropi je, da je premalo poznan in to bi rekel, da je naloga nas vseh, ne le naloga komisije. Seveda uh, komisija, ampak tudi držav članic in doslej njihov angažma ni bil zadosten. Potem dodaten eh, razlog za nezadovoljstvo je ta spletni način zbiranja podpisov. Tukaj imamo tehnične in birokratske ovire. Mislim, da bi bilo dobro zasledovati to zamisel, da bi imeli neko certificiran eh, programski sistem, ki bi omogočal to zbiranje. Še včeraj sem dobil pet eh, elektronskih pošt, gospa komisarka, tudi vi ste dobili, ko so skupaj ko so uh, državljani zahtevali 12-mesečno uh, obdobje zbiranja po času uh, registracije pobude. Mislim, da je bil to izvedljiv predlog, kajti to s tem bi omogočili dejansko 12 mesecev časa za zbiranje in torej menim, da bi bilo v teh 12 mesecev treba šteti šele, ko se projekt dejansko certificira. Pa še nekaj bi omenil, kar mi je zelo osebno pri srcu oziroma nekaj, kar me je osebno prizadelo. V tem prvem letu evropske pobude je legitimno, da se določene dejavnosti postavijo pod vprašaj. Tukaj imam v mislih pobudo, ki je kot prva presegla eh, prak milijona podpisov. Gre za temo vode in nekateri Nekatere populistične sile so seveda sprožile tukaj močno kampanjo. Eh, govorili so o prisilni privatizaciji vode, ki jo načrtuje Evropska unija. In eh, samo zaradi to vrstnega procesa kampanje smo lahko, po mojem mnenju, ugotovili, da so glavni organizatori te pobude in eh, v veliki meri gre tukaj za evropske sindikate, nekaj, kar vsekakor ni bilo mišljeno kot cilj evropske državljanske pobude. Z evropskim gibanjem sindikatov imamo opravka z institucionalno politično ravnjo, ne pa z pobudo, ki bi jo sprožila neka državljanska skupina. Mislim, da bi bilo prav, da če da bi se evropsko sindikalno gibanje v prihodnje izuzelo iz te pobude in tudi druge etablirane politične ustanove v Evropi ne bi to izkoriščale uh, ali zlorabljale, kajti gre za instrument direktne demokracije. Seveda si želim, da bi bili sindikati na voljo v vseh državah članicah, to naj bo jasno, ampak tukaj gre za državljanske pravice in te ne smejo postati institucionalne pravice, pravice za institucije. V komisiji in v parlamentu smo vsi zelo ponosni na evropsko državljansko pobudo, ampak sedaj moramo odločno delati na tem, da jo optimiramo, izboljšamo in dovršimo. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa gospa Gurma, dve minuti. Uh, uh, Hvala. Bila sem soporočevalka za to pomembno orodje, zato me veseli, da lahko o njem spregovorim. Evropska državljanska pobuda je revolucionarno orodje, ki državljanom omogoča, da se jih sliši takrat, ko to najbolj potrebujejo. Veliko pobud je bilo podanih. In uh, te predstavljajo nove ideje, zato se zelo optimistična. Evropski državljani so začeli videti dodano vrednost te pobude. Ta pozitivni razvoj pa ne more skriti in ne sme skriti tehničnih težav, s katerimi se organizatori soočajo in pa izzivov, ki so še pred nami. Tukaj govorimo o uredbi, ehm, s katero smo eh, stopili na neznano področje, kajti nikoli še nismo imeli takšnega orodja, Eh, na tako eh, široki ravni. Problemi so delno bili rešeni s pomočjo komisije, vendar pa moramo najti tudi trajnostno rešitev. Eh, poleg tega moramo najti ustrezno ravnovesje med tem, da bo pobuda mm, prijazna uporabniku in pa varstvom podatkov. Potrebujemo zelo jasno in celovito oceno tega procesa, mogoče je zdaj še prezgodaj, ampak komisija se je eh, aktivno angažirala, eh, mislim, da je ustrezno tudi obdobje 12 mesecev. Eh, seveda so prisotni tehnični problemi, želim pa povdariti tudi pomen enake obravnave vseh in enakih možnosti za vse. Mislim, da moramo stopiti v dialog pred letom 2015 in sicer s civilno družbo in organizatorji in se potruditi, da bo eh, zbirka na spletu veliko bolj pregledna. Poleg tega moramo videti eh, in zmanjšati eh, stroške ki so povezani s tem. Še vedno veliko državljanov tudi ne pozna te pobude, to je nesprejemljivo. Potrebujemo tudi boljše sodelovanje med evropskimi institucijami in pa informacijskimi uradi, pa več sodelovanja med državami članicami. Razočarana sem, na primer, da je ena sama država članica blokirala odločitev, da se eh, obdobje razširi in podaljša. In, eh, Eh, to bi moral biti demokratični uspeh in eh, zagotoviti moramo, da bo tako. Hvala naj naslovim državljani, ki so zgore, ki nas poslušajo. No, to je ta priložnost, ki jo lahko izkoristite. Tu vidite analizo te državljanske pobude. Upam, da boste dobro izkoristili. To pravim tej skupini. Če bo prišla druga skupina, bomo to ponovili. Sedaj pa gospod Rinaldi, dve minuti in pol. Prezidente, kara komisarja, kara Čečilja. Hvala, gospa predsedujoča, uh, gospa komisarka. Gospe in gospodje, tukaj govorimo o enem redkih instrumentov, ki so na voljo za to, da povezujejo državljane in pa evropske institucije prek pobud. E, ne gre samo za Evropsko leto državljanstva, e, to je letošnje leto, e, ampak Zdaj je tudi obdobje, ko imajo ljudje nizko stopno zaupanja v evropske institucije. To lahko vidimo vsak dan. Evropska državljanska pobuda je zato orodje, ki je v tem smislu izjemno. Sam sem bil vključen v eno izmed prvih eh, pobud. Šlo je za pluralizem informacij. Parlament je sprejel to idejo in imeli smo fantastično glasovanje. 340 glasov je bilo, eh, ki so preprečili, da bi to šlo naprej. Dobro bi bilo, če bi državljanom povedali, da eh, lahko tudi oni stvari spremenijo, eh, da naprimer spremenijo stvari, ki jih niso mogle rešiti institucije. To je seveda povezano s pluralizmom v medijih ki je v srcu eh, vrednot in identitete Evropske unije. Kaj mi naredimo za to, da pomagamo evropskim pobudam? To razpravo imamo in ta nam omogoča, da se lahko ozremo na prvo leto evropske pobude in da razmislimo o spremembah, ki jih je treba uvesti. Ko bomo imeli nek odprt uh, program, uh, ki bo presegal začetne težave, Eh, bo to lažje, eh, ampak eh, seveda je s tem povezanih tudi nekaj težav, nekaj področje, kjer moramo ukrepati. Mislim, da bomo zato potrebovali še nekaj časa in tudi nekaj denarja. Potem imamo certificiranje in pa potrjevanje podpisov, tudi to je lahko zapleteno. In še nekaj problemov je tehnične narave in pa pravne narave. E, v smislu tega, kako državljani eh, certificirajo eh, svoje podpise. Vendar pa tudi eh, zdaj moramo državljane še naprej obveščati o tem koristnem urodju, moramo jim zagotoviti, da bodo lahko sodelovali, birokracija in tehnični problemi morajo biti kar se da omejeni in ne smejo škoditi eni najboljših eh, stvari, eh, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba. Ja, Hvala, gospa Oken, minuto imate. Ja, vedi, arbejde, i... Hvala lepa. Torej, vi... Vidimo, kako ta pobuda lahko prispeva k udeležbi državljanov. Nikakor pa ne smemo državljanom. Eh, reči, da lahko direktno vplivajo na odločbe. To je komentar na Nikolo Rinaldi, kaj sicer bodo le še bolj frustrirani. Lahko rečemo, da lahko vplivajo na dnevni red, da lahko uh, predstavljajo svoje zamisli in ideje in da bomo jih jim prisluhnili. In mislim, da je to najboljši način, kako se lahko tega lotimo. In to bomo storili, če bomo. Uh, nekako ustrezno in enotno obravnavali te pobude v parlamentu. Odbor za peticije bi tukaj moral biti pristojni odbor, do katerega bi se lahko redno obračali državljani. Um, ta odbor bi lahko torej jim ustrezno prisluhnil in tako bi državljani dejansko imeli občutek, da jih jemljemo resno in da tudi njihove pobude resno obravnavamo. Le tako bi lahko državljani imeli resno tudi nek vpliv. Ne moramo pa državljanom reči, da bodo vplivali na končne sklepe, kajti to lahko sicer privede do katastrofe. Hvala dve minuti za gospode Martini. Eh, gospa predsedujoča, tukaj sem nova, zato se vam dvakrat zahvaljujem za priložnost, eh, da sem prvič dobila čas za govor. Zdaj pa bom spregovorila v svoji materinščini, v italijanščini. Državljanska pobuda, gospa predsedujoča, je še posebej pomembna v času, ko Eh, je zaupanja malo, vendar pa ima nekaj problemov pri eh, birokraciji in komunikacijah o tej pobudi. Komisija je to opazila. Naj povem eh, en praktičen primer iz svoje države Italije. Inicijativa za javno vodo ima v, je v teh nekaj mesecih dobila že 25 tisoč podpisov uh, in jih bo kmalo zbrala 54 tisoč, koliko jih potrebuje iz Italije. Neka druga pobuda pa je v mesecu dni dobila milijon uh, podpisov oziroma milijon jih je dobila pobuda za vodo. In to lahko razložimo samo uh, s problemi pri komuniciranju o teh pobudah, takšne razlike med eh, podpisi. Mislim, da bi morali poenostaviti to pobudo. Tukaj je preveč eh, birokracije in upam, da bo komisija lahko popravila to, kar se tukaj dogaja. No. Hvala, gospode Martini. Sedaj pa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 ta naša pobuda je dobila, je bila deležna številne eh, podpore, velike priljubljenosti tudi med sindikati. Ta zamisel državljanske pobude v Lizbonski pogodbi je bila pravilna, vendar pa obstaja težave z izvedbo. To vidimo še zlasti pri vprašanju registracije pobud in pri vprašanju spletnega zbiranja podpisov. Evropska komisija ni predlagala nobene rešitve, ki bi te probleme rešila. No, kljub uradnikom in trudu komisije je celoten postopek zelo težaven, pri čemer pa želimo doseči večjo deležbo državljanov. Tehnologija je zapletena in obstajajo tudi posebni pogoji, eh, ki zvišujejo stroške. To, če želiš izpolniti obrazec eh, zahteva več ur in tudi podrobne informacije je obstajajo glede držav, kjer obstajajo certificirani sistemi za zbiranje podpisov. Skratka, izdelati moramo rešitev, ki bo postopek zbiranja podpisov na spletu poenostavila. Državljani bi morali imeti demokratično možnost predstavljanja svojih argumentov tudi v Evropskem parlamentu. To je demokratični pogoj, ki ga podpiramo. Hvala, sedaj pa gospod Majer, minuto imate. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Uh, To je pomembna razprava v Evropski uniji. Veliko drugih pomenih razprav imamo tudi, eh, ali bomo imeli še naprej enotno valuto, ali bomo imeli Evropsko centralno banko, eh, ali moramo izhajati predvsem iz eh, varčevanja ali sprožanja rasti. In tukaj bi državljani lahko zelo veliko prispevali pri teh zakonodajnih pobudah. Problem, ki ga imamo pa je, da ta inštrument eh, to preprečuje, kaj ti blokira eh, take pobude. Mi smo predstavili pobudo o javni banki. Ne, tega ni mogoče narediti. Eh, Tukaj gre za to, ali se bodo državljani pri, približali sprejemanju odločitev ali ne. Vse ostalo je pravljica. V 21. stoletju bi državljani morali sodelovati pri sprejemanju odločitev. Odločitve se sprejmejo, eh, se prekličejo, lahko bi pomagali državljanom, da bi neposredno sprejemali te odločitve. In mislim, da nas tukaj čaka še veliko dela. Hvala. Hvala, gospod Majer. Sedaj pa gospod Bulon, 4 minute. Hvala, predsedujoča, gospa komisarka, dragi kolegi. Evropska državljanska pobuda je čudovit instrument v rokah državljanov, ampak eh, vseeno je to paralizirano zaradi administracije, zaradi birokratskih ovir. Od 30 predlaganih pobud je bila le polovica spremljivih. Nobena pa ni dobila milijon podpisov državah člencah. Po letu nedelovanja in po različnih državah sem proti popolni reformi projekta, kot to predlagajo nekateri kolegi. To, kar imamo, potrebujemo za to, da bi se izognili peticijam, ki bi bile absurdne, kontraproduktivne. Recimo, tu imamo lahko peticijo o gradni zvezde ali filma Star Wars, kot so rekli kolegi. Tu imamo lahko tudi sindikate, politične stranke, ki se v to upletajo. Nekateri kolegi to lahko uporabijo. Slišali smo, da bi to uporabili glede notnega sedeža. To je bilo v nasprotju s pogodbo. Mislim, da imamo tu lepo sedež v Strasburu, to poznamo. Torej, to je v rokah evropskih državljanov. To ne smemo uporabiti za boj proti zakonodaji, ampak eh, bi tu potrebovali pravno mnenje. To mora biti za vse ne samo za nekatere. Organizatori pobud kažejo, da je veliko ovir, ampak to lahko presežemo. Komisija mora izboljšati materialno in informacijsko podporo. Poenostavimo administracijo z eno službo potrditve. Za zbiranje podatkov ne smemo pa preprečiti identifikacije. To lahko poenostavimo. Če bomo preverjali identiteto, bomo preprečili goljufijo. Ampak to moramo preučiti učinkovitost. Lahko imamo tudi bolj obremenjujoč nadzor. Tu imamo 12 mesecev zbiranja po certifikaciji, ne potem, ko se uloži neka pobuda. Komisija obljublja, da bo ustvarila informacijski sistem zbiranja podpisov. Ta sistem ne deluje pravilno. Videli smo, da ni bil predviden pravi sistem. Potrebujemo pravila, ki bodo enaka za vse. Hitro moramo delovati, dati moramo signal zaupanja akterjem civilne družbe. Ampak za to potrebujemo posvetovanje z njimi. Zaključil bom z dvemi paradoksi. Ali bi morali imeti evropsko državljansko pobudo, zato da bi izboljšali državljansko pobudo Evrope? To je cilj enajstega ukrepa, ki sedaj velja. Komisija se želi boriti proti oziram na poti državljanstva, v tem letu državljanstva. Ali ne bi morala komisija imeti ta cilj, da bi zmanjšala lasne ovire državljanskim pobudam? Bojim se, da bo ta paradoks res preprečil delovanje te pobude. Hvala, gospod Bolon. Sedaj pa gospod Boštinar, v minuto imate. Hvala, predsedujoča. Gospa komisarka. 13. a markat prima aniversar. 23. april bo prva obletnica Evropske državljanske pobude. Gre za instrument participatorne demokracije. To je začetek, ampak eh, ta pobuda je imela že veliko uspehov. Komisija je rekla, da je pobuda pravica do vode za vse že dobila več kot milijon eh, podpisov in da se ti podpisi še zbirajo. Evropski parlament ima tukaj pomembno vlogo. Eh, pri eh, oblikovanju besedila je tudi imel pomembno vlogo, kajti sodelovali so številni poslanci. To pomeni, da smo resnično zavezani eh, povečanju vključenosti evropskih državljanov pri spreminjanju politik. Ponosen sem, da smo skupaj s kolegi iz odbora za peticije odigrali pomembno vlogo pri spodbujanju tega instrumenta participatorne demokracije. Želim uh, povabiti komisijo, da si bolj uh, natančno ogleda možnost, da se ta instrument v določenih državah članicah uporablja kot instrument uh, nacionalistične propagande. Ta instrument mora biti tisti, ki bo državljanom omogočal sodelovanje. Hvala, gospod Anderson. Pomembno je, Eh, reči, da je ta pobuda imela manj vpliva, kot bi si mi želeli. Eh, bili smo vključeni v številne kampanje zbiranja podpisov in eh, ta pobuda je najmanj uporabnikom prijazna, kar jih je kdaj bilo. Ne želimo biti nekakšno, nekako ekskluzivni. In eh, lahko povem, da eh, tisti, ki ne živijo v Evropski uniji ali pa mladi, niso eh, eh, zmožni sodelovati. Več kot milijon ljudi živi izven Evropske unije, veliko ircev je med njimi, morali so emigrirati. Uh, in eh, bi tudi lahko uh, kaj povedali o politikah Evropske unije, pa tega ne morejo. Moramo še naprej spremljati to pobudo. Uh, Eh, moramo jo pregledati in ponovno zagnati, če bo potrebno. Uh, lahko bi dali tudi pobudo za uh, en sam sedež Evropskega parlamenta, kajti uh, te selitve vplivajo na življenje številnih ljudi. Hvala, gospa Andreso. Ne pozdravim novo skupino obiskovalcev. Naj opozorim na to razpravo, ki zadeva prav državljane kajti tu gre za evropsko državljansko pobudo, ki je lahko v vaših rokah. Prosim, da ste pozorni, lahko uporabite to orodje. Sedaj pa, gospodje Kolino, štiri minute imate. Grazie, signora presidente, signora commissario, non vedo. Hvala, gospod predsedujoča, gospa komisarka. Evropa mora temeljiti na pravici naših državljanov. In sicer na pravici, da državljani imajo na voljo instrument, kot je ta, Eh, pobuda eh, oziroma pravica do zakonodajne pobude. Poslušal sem komisarko Malmström in kolege in kolegice in ni dvoma, da je ta proces naletel tudi na številne težave. Določene države članice se niso eh, obnašale na najboljši način, ko gre za zagotavljanje informacij državljanom obstajajo birokratski problemi, programska oprema, ki se uporablja, eh, je tudi sprožila določene težave. Čeprav eh, so določene spremembe tudi že bile izvedene. Zato moramo nujno pregledati stvari. To eh, je vse potrdila tudi današnja razprava. Zagotoviti moramo, da birokracija ne bo prevladala nad eh, željami naših državljanov. Eh, kajti to je resnično sredstvo, sredstvo tudi za samo komisijo, eh, da se njeno delo obogati in da se obogati naše delo. Po zaslugi naših državljanov bi lahko obogatili to svoje delo in države članice morajo tudi prispevati k temu, lahko pobudo spodbujajo Nekaj pobud je bilo uspešnih, naprimer eh, pravica do vode, eh, tudi temeljne pravice in svoboščine. Eh, to so stvari, ki jih ljudje lahko bolj cenijo, lahko se bolje vključijo. Tukaj gre tudi za spodbujanje področji in pa stvari, ki jih zanimajo in s katerimi se soočajo vsak dan. Moramo pa seveda zagotoviti, da eh, bo s tem povezan tudi pristan evropski vidik, tako da bodo eh, državljani resnično lahko oblikovali evropsko agendo in da bodo mm, postavljali neke prioritete to pa je nekaj, česar institucije niso bile vedno sposobne. Tukaj potrebujemo še več fleksibilnosti, ko gre za spletne podpise. O tem smo že kar nekaj slišali. Ne moremo se norčevati iz državljanov, kot smo to uh, počeli v nekaterih primerjih. Pravice jim morajo biti priznane. Uh, in zakonodaja mora postati bolj uh, prijazna uporabnikom zagotoviti moramo, da bo dostop do informacij in pa do same pobude omogočen vsem. To bo zagotovilo dodano vrednost. Če si resnično želimo Evrope, kjer bodo slišani glasovi državljanov, predvsem mladih, potem je to zelo pomembno. Treba je tudi zapolniti vrzel med institucijami in mladimi. Mladi se morajo zavedati dejstva, da lahko pomagajo oblikovati zakonodajo, ki potem vpliva na njihova življenja. Če bi se to zgodilo, bi bilo to resnično velikega pomena. Komisarki Malmström, ki je vedno pokazala eh, veliko pripravljenost za sodelovanje pri tej pobudi, naj se eh, zahvalim in povem, da komisija mora to pobudo eh, spodbujati še naprej in zagotoviti, da bodo sodelovale tudi države članice. Poleg tega jo je treba poenostaviti. Ta uredba mora biti poenostavljena, kajti tukaj gre za enega temeljnih vidikov demokratičnega sodelovanja državljanov v Evropi. Hvala, gospodje Kolino. Gospa Gijo, minuto je pol. Hvala, predsedujočo. Hvala, komisarka. Hvala za to priložnost, da lahko ocenimo to evropsko državljansko pobudo. To je še vedno zelo mlad instrument, čeprav je temeljnega pomena v demokratičnem življenju Evrope. Kot veste, to ste že povedali v parlamentu, smo bili zelo vključeni v izvajanje te uredbe. Res se zanimamo za uspeh te zakonodaje. Rekli ste, da je tu kar nekaj vprašanj, ki se zastavlja glede delovanja vseh elementov. Tega ne poznajo še vsi zelo dobro. Na to se bom vrnila. Tu gre za slabo vključnost nacionalnih vlad gre za sistem zbiranja podpisov, gre za zaščito osebnih podatkov. Potem gre to tudi za vprašanje o rokih. Včasih je premalo in to so prekratki roki za zbiranje podpisov. Tu vidimo nekaj kritik, ampak to je normalno v tem procesu, ki je lahko dolg, zato da bi se odzvali na bojazni državljano. Seveda moramo predviti vse varovalke, zato da bi pripričali zlorabe teh določb. Ne sme se zgoditi, da bi na koncu le skupina najbolj organiziranih delovala, da bi le lobi vplivali na to, kljub oviram, da bi zagovarjali lasne interese, kajti to bi lahko škodovalo kolektivnim interesom. Vsak državljan mora izkoristiti to priložnost, mora sodelovati v tem procesu sprejemanja evropskih odločitev. V tem kontekstu bi rekla, da sem prepričana, da morajo vlade bolje delovati, zato da bodo bolje poznale ta instrument evropske demokracije. Vse ta življenje obžalujem, ker ni izjave na svetu, obžalujem, ker ni nobenega signala, kaj te vlade res ne podpirajo te evropske državljanske pobude. Hvala. Gospa Zaborska, dve minuti. Um, Hvala, predsedojoča, gospa komisarka. Kot ste omenili v vodoma, se je komisija odločila, da bo podaljšala rok za prvih devet pobud za to, da bodo vsi državljani lahko aktivno sodelovali pri tem. Sedaj imamo nov rok, kot ste rekli, to je 1. november. Svet ministrov pa ne sprejema ta nov datum. Nacionalne vlade ne vedo, kako izvajati to zakonodajo glede na nov datum, ampak svet ministrov zavrača odgovor na prioritetna vprašanja poslancev. To lahko potem postane zastarelo na svetu. Nekatere pobude vsaj. Danes bi rada naslovila Evropski svet. Prosim za takojšnje odzive na prioritetna vprašanja poslancev. Takoj moramo dobiti odgovor. V treh tednih. že šest tednov žal ne vidimo izjave o končnem datuma, datumu zbiranja podpisov za prvi devet pobud. Svet to zavrača. Svet se ne želi izraziti glede tako pomembnih vprašanj, kot je končni datum. To pa pomeni pravno negotovost, ki je zelo velika pri teh glavnih evropskih državljanskih pobudah. Gospa komisarka, Komisijo in svet prosim, da se strinjata zato, da ne bomo imeli pravno negotovost pri prvih devetih pobudah, kajte tu vidimo velike ovire. Hvala, gospa komisarka. Hvala. Gospod Martin, minuto imate. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kot drugi poslanci tudi jaz menim, da ima Evropska državljanska pobuda možnost, da ustvari javni prostor, v katerem lahko državljani stopijo v dialog z ustanovami. Prav tako pa to daje možnost državljanom različnih držav, da se združijo moči in izrazijo svoj eh, mednarodni interes. In mislim, da gre za demokratski uh, demos in uh, da lahko to prispeva k demokrat, z evropskemu demosu. Mislim, da je gospa komisarka pokazala jasno zavezanost uh, državljanski pobudi in že zgodovini to vem, iz zgodovine to vemo. Prosil bi komisijo, da še naprej nadaljuje z napori, da bi poenostavila in izboljšala tehnologijo. Naj poskuša vzpostaviti centralizirano spletno platformo za zbiranje podpisov. Vesel sem bil z njenih besed, da bo z, z organi Združenega kraljestva in Irske govorila o tem, da bi se morda znižal prag za participacijo državljanov, ki živijo v teh državah. In uh, skupaj s parlamentom in komisijo moramo storiti več, da bi državljane obvestili o obstoju te pobude. Skupaj pa moramo delati tudi z državami članicami, da uh, jih bolj vključimo v to, ker kajti udeležba trenutno je premajhna. Hvala, gospod Martin. Gospa Senizin, ampak mislim, da je ni tu. Zato predajam besedo gospe Strela. Minuto imate. Obrigada, tratatu, bo... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Lisbonska pogodba je povečala uh, udeležbo in participacijo državljanov. Evropska državljanska pobuda je zelo pozitiven instrument ampak kot so že rekli mnogi, moramo poenostaviti pravila in postopke, zaradi katerih je ta instrument težko izvajati. Zato toplo pozdravljamo vsa prizadevanja komisije, eh, ki gredo v smeri, da bi dosegli dejansko resnično udeležbo državljanov v procesih odločanja o evropskih politikah. Med evropskim letom državljanov in zdaj, ko Evropa doživlja ne le veliko gospodarsko krizo, temveč tudi politično krizo in krizo vrednot, je temeljnega problema, da poglobimo dialog med evropskimi politiki, ustanovami in državljani. Ta dialog nam mora omogočiti opredelitev smeri za Evropo, ki bo skladna s pričakovanji ljudi. Bistveno je, da državljani lahko sodelujejo tudi pri oblikovanju evropskih projektov. Razumeti moramo signale, ki nam jih dajo evropske državljani o tem, kaj se dogaja v Evropi in njihovih državah. Prisluhniti moramo državljanom tudi takrat, ko demonstrirajo na cestah. No, Hvala, sedaj pa gospa Kleva Kekuš. Minuto imate. Merci, madame, verjamem da je spodbujanje in omogočanje našega sodelovanja evropskih državljank in državljanov da razpravljajo o področjih ki so v evropskem okviru vplivajo na njihova na njihovo vsakdanje življenje izjemnega pomena potrebno pa je doseči tudi tiste skupine državljank in državljanov ki se običajno ne odločajo za vpliv na zadeve evropske unije in na evropsko zakonodajo in z evropsko državljansko pobudo smo dosegli prav njih uspeli smo pritegniti na nek način pozornost prav tistih in jim ponuditi novo eno osebno in uporabno orodje za oblikovanje njihove prihodnosti. je pa še vedno nekaj tehničnih detajlov ki jih je potrebno še dodelati in izboljšati celotni sistem ker je pač dejstvo da če je bilo resnično trideset pobud in je samo ena tista prava ki je dosegla ta milijon podpisov eh,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 Gospa predsedujoča, ta pobuda nudi velik potencijal državljanom. Vsi vemo, da to v današnjem času to zelo potrebujemo. Imamo velike gospodarske, socialne probleme in uh, milijoni ljudi trpijo, ljudi, ki uh, seveda z velikimi upi gledajo evropske ustanove. Seveda pa evropske ustanove niso vedno uh, uh, kos velikim pričakovanjem, ampak glede na to, kakšen potencial nudi ta instrument, moramo seveda sedaj soočiti s temi pričakovanji in uh, sedaj moramo, po mojem mnenju, revidirati ta instrument. Ta revizija je sicer predvidena za leto 2015. Mislim, da je to predaleč, mislim, da bi bilo dobro to, ta pregled opraviti prej. Ta, uh, instrument pa ni dovolj znan, kar je pravzaprav paradoks, namreč, da se instrument eh, participatorne demokracije ne izkorišča, ker ga državljani ne poznajo. Tudi njegovo delovanje je preveč negotovo. Zato moramo eh, te inicijative prevesti tudi v zakonodajne pobude, kajti če je državljanska pobuda v položaju, ki ni idealen in uh, če želijo državljani opozarjati ustanove na probleme in potem ugotovijo, da se ti problemi ne rešujejo, potem tega instrumenta ne bodo ocenili pozitivno. Zato je treba te pobude hitro uh, spremeniti v zakonodajne. Hvala, gospod Koferatis. Sedaj pa KHTI, gospod Papa Nikolaev, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Po analizi bi dodal, da imamo predelnico, rezultat, o kateri nam je govorila komisija in komisiji bi želel čestitati za delo, kajti ljudje vidijo, da obstajajo dobre zamisli, sicer jih ni veliko, vendar pa so pomembne in vse to kaže, da evropske državljani želijo imeti tudi določen nadzor nad Evropo in ti predlogi, če se jih pogledate, dejansko dodajajo elemente, dodajajo nove stvari. In uh, komisija potem na, na ta, to pobudo gleda bolj pozitivno kot uh, države članice. Uh, Po Lizbonski pogodbi, ki je predstavila to pobudo, je sledil zelo pomembno obdobje, eh, kjer je bilo veliko dvomov o evru, o Evropski uniji in mislim, da ta prizadavanja sedaj lahko obrodijo sadove. Ni dovolj, da ljudem samo povemo za to pobudo, je bistveno pomembna. In kot je povedal gospod Koferati, pomembno je, da se ti predlogi tudi dejansko prevedijo v zakone, tako da bodo evropske državljani videli, da ta pobuda deluje. Mislim, da smo lahko optimistični. Hvala finale sedaj pa gospod zuer minuta za besedo gospa predsedujoča spoštovana gospa komisarka prihodnost evropske unije je nedvomno odvisna od tega ali bo eh, širila prostor demokracije ali bo uspešno odpravljala demokratični deficit in ali bo našla tudi sistemske rešitve da bo prostor demokracije večji vsekakor je državljanska pobuda koristna saj bo povečala to participativno moč demokracije vendar ta hipoteka eh, v evropski uniji ena od državljanskih pobud eh, ki pa ni najbolj spodbudna za evropsko unijo zbirajo se namreč podpisi za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka unconditional basic income gre za dokaj demagoško idejo ki predpostavlja da bi vsi državljani od države dobili na mesec recimo petsto šeststo evrov ne glede na to ali so potrebni tega denarja ali ne ali so revni ali bogati. Eh, predlagatelji očitno mislijo da se dohodek oziroma denar printa ne pa ustvarja. to je še en korak k družbi nedela kar ni v redu. kako boste gospa komisarka reagirali januarja dva tisoč štirinajst ko boste prejeli to pobudo? hvala. Želela bi, da evropska državljanska pobuda postane instrument za državljane, za državljane, ki se seveda lahko udeležujejo volitev, ampak drugega instrumenta nimajo. To ni instrument za politike, kakršne smo mi v tej dvorani. Tukaj bi morali ustvarjati zakone v Evropskem parlamentu. Zato sem nekoliko zaskrbljena, ko slišim nekatere glasove poslancev, ki pravijo, da bi naj omejili ta instrument. Sindikat, da sindikatov naj ne bi preveč dopuščali v te pobude, tudi lobiranje naj bi omili. Gospa komisarka, ta instrument bi moral biti na voljo prav tistim, ki ga potrebujejo, ne pa organiziranim interesnim skupinam. Morda bi morali evropsko državljansko pobudo znova nekoliko pozicionirati, vsi bi se morali angažirati za to, da bi ljudje bili obveščeni o tem izvrstnem instrumentu. Hvala, gospod Kedenbek. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, tudi jaz pozdravljam ta nov instrument aktivnega in neposrednega sodelovanja državljanov. Kot smo že slišali, seveda še obstajajo otroške bolezni, ki jih moramo pozdraviti in zahvaljujem se za prožnost, ki, ga, ki jo je komisija izkazala. Mislim pa, da moramo na koncu te razprave nekoliko celotno gledati na to stvar in vesel sem, da imamo tukaj tudi skupine obiskovalcev, čeprav oni niso razlog za problem. Mislim, da da bi morali možnost eh, udeležbe državljanov povečati tudi v parlamentu. Mislim, da bi morali imeti tukaj več skupi obiskovalcev, še zlasti več šolarjev, eh, več takih obiskov bi morali podpreti. Veselim se tudi, da so eh, določeni stroški kriti v tej smeri in tudi moja želja je, da bi omenili oziroma povečali skupno udeležbo državljanov tudi pri uh, pri hearingih, torej pri po, predstavitvah, kajti menim, da so ti instrumenti premalo izkoriščeni. Prav tako mislim, da je delovni uh, dan naših poslancev tukaj tak, da imamo premalo časa za to, da bi lahko govorili z našimi državljani. To bi bilo treba nekoliko spremeniti tako, da bi lahko imeli več osebnih stikov. Z, name se gledam, nas se gledam kot na uh, predstavnico svojih državljanov. Hvala in sedaj še gospod Luan, minuta rezultati po prvem letu evropske državljanske pobude kažejo da od, je od štirinajstih pobud le ena prečkala prak milijona podpisov. Pozdravljam eh, prožnost komisije s tem v zvezi. Lani, lansko leto je dokazalo, da je ta postopek zelo zapleten in nažalost neusklajen med vsemi državami članicami, da ne bi uh, ustvarili novih ovir za udeležbo državljanov v tem postopku, menim, da bi morali uskladiti, uh, poenotiti kriterije na nacionalni ravni in potem razviti tudi prožnejši in varnejši uh, sistem oziroma spletno platformo. Na ta način mislim, da bi morali upoštevati tudi oziroma razmisliti o centralizaciji sistema. Komisija pa bi morala tukaj imeti glavno odgovornost. In tretjič, morali bi ustvariti kontaktne točke za državljane in za posvetovanje v državah članicah. Hvala, gospod Luan. Sedaj smo zaključili postopek HDI. Gospa komisarka, vam predajam besedo. Najlepša hvala, gospe in gospodje, za to zelo pomembno razpravo. Mislim, da se vsi strinjamo, da je Evropska državljanska pobuda zelo pomemben element za krepitev evropske demokracije in za to, da dosegamo večjo angažiranost državljanov, tako da lahko bolj vplivajo na evropske teme, ki uh, jih zadevajo, kjerkoli v Evropi že živijo. Upamo, da bo ena od teh pobud k malu tudi formalno pristala na mizi komisije, tako da lahko začnemo jo obravnavati. To je seveda uspeh, ampak kot ste vsi pojasnili in tudi sama sem to rekla, da tukaj obstajajo določene otroške bolezni. Nekatere od njih so povezane s prvotnimi problemi, nekatere pa seveda še moramo preučiti. Vsi tukaj imamo določeno odgovornost, Evropska komisija, ki je predložila ta predlog in vi in svet kot so zakonodajalca, ki sta pravzaprav določila, kako naj bi ta pobuda delovala. Komisija pripravljena še naprej gostiti spletni sistem zbiranja podpisov, to je začasno neidealen. Eh, sistem in rešitev, ampak upamo, da bo deloval, dokler ne najdemo trajne rešitve. Vprašanje, ali moramo najti centraliziran sistem, je seveda ključno in prisluhnila sem vsem komentarjem in to bomo seveda še preučili. Komisija se v veliki meri tudi strinja s tem in tukaj eh, pritiskamo na države članice, da bi v čim večji meri znižali različne pragove, eh, tako da bi vsi državljani v Evropske uniji dejansko lahko prispevali in sodelovali smo tudi v stiku z državami članicami glede tega, da bi podaljšali um, roke za zbiranje, nekateri ste za to prosili, glede tega imamo zelo konstruktiven uh, dialog in prepričana sem, da bomo kmalo našli rešitev. Gospod Elward, uh, zastavili ste mi vprašanje glede pobude, pri kateri sem sodelovala. Moja stališča pa moj, so pa moje zelo znana um, in jasna in korektno vprašanje na vaše vprašanje bi bilo, da spremembe pogodbe niso vključene v to, kar bi ponud, po, eh, pobude lahko zadevale. Letos imamo Evropsko leto državljanov. Pravzaprav bi vsako leto moralo biti leto državljanov, ampak letos je še zlasti leto, ki, eh, ko moramo pobude državljanov jemati zelo resno. Komisija je pri tem seveda zelo vključena, podpredsednica Reding, podpredsednik Šefkovič in tudi sami drugi kolegi zelo aktivno potujemo po vseh državah članicah, obiskujemo uh, Eh, študente, šole, organizacije in tako naprej, in vsi pravzaprav pri tem izpostavljamo to evropsko pobudo. To, s tem bomo seveda nadaljevali, kajti gre za odlično pobudo. Vi kot voljeni predstavniki evropskih državljanov imate tudi določeno odgovornost, da to pobudo vedno o, izpostavljate in tudi kampanja za evropske volut, volitve naslednje leto bo odlična priložnost za to. Skupaj moramo storiti vse, kar lahko, da bi izboljšali delovanje te pobude, da bi širili vedenje o njej, kajti gre za močno orodje. Najlepša hvala torej za to razpravo, lahko pa ste prepričani, da bom poročala o vseh uh, govorih tudi pod predsedniku Ševkoviču in temu bomo uh, še eh, tesno spremljali in upam, da se k malu znova vidimo. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Upam, da so vsi obiskovalci razumeli, da jih lahko slišimo in da lahko sami podajo evropsko državljansko pobudo. Gre za vas. To je dober način participacije. Razprava je zaključena, sedaj pa bom nekaj.